Prehajamo do glasovanja. Tako, prehajamo na glasovanje. Ampak najprej, kar zadeva zaključek mandata gospe Elize Ferreira, parlament ugotavlja prosto mesto, začenši z 20. junijem 2016 in o tem bomo tudi obvestili pristojne nacionalne organe. Mislim, prijel nobenih predlogov glede sprememb eh, imenovan, imenovanja v preiskovanju odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije povezanih s